Obveščam vas, da bo jutri predsednik sveta in jaz, da bova podpisala tri pravne akte v skladu z pravilom 174 pravilnika. Nazivi, naslovi teh aktov bodo navedeni v zapisnik.